Kolegice in kolegi, prosim, zasedite svoja mesta.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 sem pred štirimi dnevi bil imenovan za novega zunanjega ministra Grčije. I, Hvala lepa. This... Zanimiv del tega dela je, da smo v nedeljo in ponedeljek v Luksemburgu, ko sem se prvič uradno eh, sestal s kolegi zunanje ministri iz eh, držav članice Evropske unije, ni nihče izrazil čestitka, ampak so vsi rekli vso srečo. So. I, I Tako da sem samo želel se nakratko posloviti. Pogrešal bom ta parlament, poslance, poslanke, prijatelje in mislim, da ni boljšega kraja, kjer lahko v Evropi pokažemo svojo zauzetost. Mislim, da to ni slovo No in zaenkrat sem govoril v angleščini, ampak da ne boste pozabili grščine, predlagam nekaj. Ne rečem še enkrat za, kako rečemo proti v grščini, kata, kako rečemo vzdržani, apohim. Dobro, nekaj sem. No, kaj želim zdaj, prosim? Želim, da bi socialisti in GUE, da ste za, da ste IPE, ELS, ECR, vi ste KATA proti, zeleni, ALDE, a pa vsi, vzdržani. Preprosto, kaj ne? Fantastic. Fantastic. Fantastično, čudovito. Uh, Hvala. No, ampak čeprav razumem, želi gospod Šulč še nekaj dodati. Gospod predsedujoči, prosil sem vas za besedo in uh, mislim, da imam razumevanje kolego in kolegic, če v imenu naše poslanske skupine, pa tudi v imenu drugih kolegov in kolegic, vam povem, da boste nastopili zelo težko službo, to veste bolje kot mi. Uh, veste, da imate našo solidarnost za vaše novo delo, kajti ne glede na to, kakšna so naša politična mnenja, imamo vsi eno željo in sicer željo, da ta čudovita že dežela, katera zonanje minister ste, čim hitreje izide iz te globoke krize. Potrebujemo Grčijo in smo solidarni z vašo državo in tudi z vami, ampak vam osebno, gospod podpredsednik, bi eh, dejal, eh, gospod zonanje minister Stavros, Eh, bili ste in ste ne samo prijatelj in odličen kolega, ampak eh, ste zelo obogatili naše delo in življenje. Najlepša hvala za sodelovanje in veliko sreče, Stavros. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Adijo. In zdaj predajam besedo odlični podpredsednici Dajana Oles. Hvala, da si mi omogočila, da sem se.